vključena. Zahvaljujem se vsem, ki so govorili in ki so spremljali razpravo. Naslednja seja bo potekala jutri 11. maja od 9. do 14. in o 15. do 23. Dnevni red je bil objavljen na spletni strani. Želim vam eh, srečno pot domov, blažen spanec in lahko noč.